Sledi zaščita žvižgačev, izjava sveta in komisije. Vulijo, ki je tis neas slovakijskih proedrijas, to logo je. Za svet, za novo slovaško predsedstvo je tukaj gospod Kočok. Uh, mr vice president of the commission honourable members of uh, european parliament Gospod predsednik, eh, spoštovane poslanke in poslanci, naj povem, da je to moj prvi nastop pred Evropskim parlamentom, odkar je moja država Slovaška prevzela mm, svoje prvo predsedovanje Evropski uniji. Naj povem, eh, da smo prepričani, da bomo zelo tesno sodelovali z Evropskim parlamentom, imamo jasno opredeljene prioritete in eh, pripričan sem, da lahko dosežemo otipljive rezultate, kar je zelo pomembno, bolj pomembno kot dajkoli prej. Hvala lepa za to priložnost, eh, da z vami razpravljam o vprašanju zaščite žvižgačev. Cela vrsta dogodkov in eh, primerov v zadnjih letih je je pokazalo, kakšno vlogo igrajo žvižgači, kar je sprožilo svetovno, globalno razpravo o tej temi. Ko želimo zaščititi javni interes, eh, žači igrajo pomembno vlogo, saj razkrivajo nepravilno delovanje in zato si zaslužijo pravno varstvo. Ključnega pomena je, da lahko sporočijo eh, takšne informacije, ne da bi tvegali svoj, eh, svojo službo ali celo življenje. Zaščita žvižgačev je trenutno predmet različnih mednarodnih instrumentov, eh, smernice Sveta Evrope iz leta 2014, ki spodbuja države, da spostavijo okvir eh, za zaščito žvižgačev, ki temelji na celi vrsti načel, ki so opredeljena v tem smislu na ravni Evropske unije. Imamo vrsto zakonodajnih aktov, ki vključujejo eh, določbe glede žvižgačev, eh, zaščito žvižgačev in novinarskih virov. Eh, kar je bilo vključeno v direktivo o poslovnih tajnostih. Gre za vlogo žvižgačev pri eh, razkrivanju nezakonitega delovanja, eh, kar je v javnem interesu. Zato so žvižgači vključeni v različnih direktivah in uredbah na področju urejanja finančnih storitev. Določbe imamo tudi na ravni držav članic, še posebej eh, v skladu z priporočili Sveta Evrope, ki sem jih omenjal eh, prej. Horizontalna zakonodaja na evropski ravni eh, tudi vključuje to vrstne določbe oziroma naj bi vključevala to vrstne določbe. Komisija mora razmisliti o takšni možnosti. Prav tako je Evropski parlament pozval k jasnemu okviru za zaščito žvižgačev do konca junija eh, tega leta, tako da mm, pričakujem odgovore komisije na to temo. Svet o sami temi še ni razpravljal, je pa razpravljal v širšem smislu takšne politike v javnem in zasebnem sektorju. In če zaključim, v okviru institucionalnih pristojnosti je svet eh, pripravljen pregledati pobude komisije, ki, za katere meni, da so potrebne. Vem, da je komisija včeraj sprijela zelo pomembno sporočilo o nadaljnih ukrepih za eh, krepitev transparentnosti v boju proti eh, izogibanju plačevanja davkom, eh, tudi v kontekstu zaščite žvižgačev. In končno, komisija bo proučila možnost eh, horizontalnih eh, aktivnosti na načelo subsidijarnosti. Najlepša hvala, gospod predsednik, hvala lepa, gospod Korčok. Za komisijo pa je tukaj podpredsednik komisije gospod Katajnen. Hvala lepa za to priložnost, da z vami razpravljam o zaščiti žvižgačev po razpravi, ki je tukaj potekala pred štirimi meseci. Aktivnosti žvižgačev so nujno potrebne za odkrivanje nepravilnosti, kjer je potrebna ustrezna odgovornost za delovanje določenih institucij, tako v javnem in kot tudi zasebnem sektorju, kar prispeva k reševanju napačnega upravljanja in nezakonitega delovanja. Komisija zato močno podpira cilj zaščite žvižgačev. Komisija je sprijela ukrepe za njihovo zaščito v sektorski zakonodaji, kot tudi ukrepe znotraj evropskih institucij z smernicami za zaščito žvižgačev z dne 6. septembra 2012. Države članice morajo tako vzpostaviti aktivne in zanesljive mehanizme, ki spodbujajo poročanje pristojnim organom in sicer potencijalnih eh, kaznjivih dejanj povezanih s pranjem denarja. Finančne institucije in drugi pristojni organi morajo vzpostaviti postopke za zaposlene in osebe v podobnih eh, funkcijah. Eh, ki omogočajo izpolnjevanje teh pravil. Podobne zahteve veljajo za pravne in revizijske hiše na drugih področjih evropskega eh, prava. Kolektivne investicije v poslovne skrivnosti. Nedavni primeri, kot je Panama Leaks ali LuxLeaks, so pokazali pomembno vlogo žvižgačev eh, in tudi investigativnega novinarstva. Iz tega razloga je komisija včeraj objavila sporočilo, v katerem opisuje napredek, ki ga smo ga naredili doslej, ter eh, priporočila za krepitev zaščite žvižgačev. Zato, da bi spodbujali boljše finančno delovanje. Prav tako spodbujamo sprejem zakonodaje na nacionalni ravni in pripravljamo ukrepe na evropski ravni. V tem smislu bi vas opozoril na javno razpravo, ki jo je komisija sprožila o medijskem pluralizmu. ob drugem kolokviju o človekovih pravica, ki bo potekal 17. in 18. novembra 2016. Eh, ta, to javno posvetovanje bo odprto, o, je, odprto od eh, srede julija, tako da bi dobili mnenja cele vrste deležnikov o tem, kakšni pritiski se izvajajo na novinarje. Trenutna razprava, ki jo vodite v Evropskem parlamentu, prispeva eh, k ugotovitvam o možnih eh, načinih ukrepanja. Evropska unija bo delovala tam, kjer ima svoje pristojnosti z namenom eh, krepitve zaščite žvižgačev. Zato moramo podrobno proučiti možnost horizontalnih in sektorskih eh, ukrepov ob upoštevanju načela subsidijarnosti. Veselim me, da bom slišal tudi vaše eh, poglede. Komisija pa je vsekakor pripravljena prisluhniti vašim nasvetom. Hvala, gospod komisar Katajnen. Sedaj pa bodo spregovorili govorniki v imenu političnih skupin, gospa Pitera za skupino ILS. E dve minuti. Hvala. E, konvencija Združenih narodov proti korupciji, ki so jo podpisale vse države članice, vsebuje 33. člen in sicer zaščito um, prijaviteljev nepravilnosti in to zahteva od držav članic, da vzpostavijo pravne sisteme, da zaščitijo osebe, ki poročajo o nepravilnostih. In tudi um, Svet Evrope je sprejel dokument, ki ščiti delavce. Um, oziroma ki zahteva od držav članic, da ščitijo nepre, prijavitelje nepravilnosti, predvsem, če ti delujejo v dobri veri. Torej, osebe, ki poročajo o teh nepravilnostih, je treba zaščititi zato, ker poznajo um, notranji način delovanja neke organizacije in ker um, bi njihovo ravnanje lahko imelo tudi slabe posledice. Njihova dejavnost je zelo eh, pomembna za razkritje nepravilnosti in zato je treba zaščito razširiti eh, na vse države članice, vendar samo, če prijava nepravilnosti se zgodi v dobri viri v eh, imenu javnega interesa. Sodišče za človekove pravice je odločilo, da je treba prijavitelje nepravilnosti ščititi samo, če so informacije, ki jih razkrijejo, pretežno v javnem interesu. Novembra 2012 je eh, tudi Evropsko sodišče reklo, da države ne smejo eh, omejiti um, možnosti prijaviteljem, da razkrijejo takšne, um, takšna dejstva, predvsem, če je to torej v javnem interesu. Zato potrebujemo dober sistem um, žaščite in pravičen sistem, če želimo um, odpraviti korupcijo v javnem življenju. Najlepša hvala. Hvala, gospod Rigner. Hvala, gospod predsedujoči gospod komisar Katajnen. Nočem govoriti o krog vrile kaše, temveč vam takoj povedati, kaj nam je posebej pri srcu. Potrebujemo horizontalno direktivo, splošno direktivo, ki res nasplošno ščiti žvižgače ne samo sektorsko, to je vprašanje politične volje, ne pa vprašanje pravne podlage. To smo si ogledali, pravna podlaga obstaja. Se pravi, če je komisija pripravljena iti dlje od tega, kar je predvidela doslej, je to možno. In zato um, um, vidim um, izjavo sveta kot pozitiven znak, da je treba nekaj storiti. Um, To razpravo smo časovno dobro umestili. Za naš socialne demokrate je zelo pomembno, da ta razprava poteka danes, kajti prejšnji teden je bila sprejeta sodba proti Antonu de Tulju in Rafaelu Dalenu, ki je škandalozna. To je sodba, ki je škandalozna za Evropo. Eh, ljudje kot del tur kažejo, da um, in ki delujejo v javnem interesu, naj bi dobili odpoved. Mi smo 2015 del Turju uh, podelili celo nagrado, sedaj pa sodišče obsodi deltura za to, za kar je dobil nagrado. Torej nekaj je eh, se hudo zelo milo, tu je neka napaka v sistemu in sistem je treba popraviti. In potrebujemo, kot še, še enkrat, horizontalno direktivo, ne sektorsko direktivo perspektivo, kajti drugače ne bi mogli učinkovito izvajati dela tu v Evropskem parlamentu, ko gre za eh, LuxLeaks eh, in tudi za druga razkritja, naprimer pri panamskih dokumentih. In mi smo odvisni od eh, te pomoči, od tega sodelovanja dragocenih prijaviteljev nepravilnosti. Zato je na potezi komisije in prepričan sem, da bo komisija imela popolno podporo parlamenta pri tem. Hvala gospa Makovej. Hvala lepa. Eh, želimo videti, kaj se dogaja v eh, evropskih inštitucijah, nacionalnih inštitucijah, do kakšnih nepravilnosti prihaja. In zato potrebujemo eh, pogumne ljudi, dostojne ljudi, ki eh, delujejo v teh evropskih in nacionalnih inštitucijah in ki eh, eh, razkrijejo nelegalne dejavnosti znotraj teh inštitucij. To niso žviga, žvižgači ali um, um, izdajalci, temveč um, Eh, v bistvu eh, delajo nekaj plemenitega eh, v boju proti korupciji. Torej, to se lahko zgodi seveda v evropskih, v nacionalnih in tudi zasebnih inštitucijah in moramo jih zaščititi. Nimamo pa ustreznega postopka za tako zaščito. Njihova imena se ne sme, njihovih imen se ne sme razkriti, kajti sicer bi izgubili življenje. Kot eh, poslanka še vedno uporabljam osebe iz evropskih inštitucij, ki mi dajo določene informacije, tudi dokumente o tem, kaj se nelegalno dogaja v teh inštitucijah in moramo jih zaščititi. Hvala. Gospa Hvala lepa, predsedujoči. Torej, ko govorimo o vseh teh direktivah in uredbah in tako dalje na to temo, eh, torej, eh, tu imamo občutek, da smo alice v čudežni deželi, ampak nikoli nikamor ne pridemo, kajti eh, vsi veliki kriminalci se temu izognemo. In direktiva iz leta 2014 zahteva, da se pregledajo um, sporazumi uh, v zvezi z davčnimi ureditvami, z uh, Švico, z Monakom in tako dalje, ne pa s Panamom. In uh, te uh, podatke o tem, uh, kaj se dogaja v radih Moseke, smo prejeli zaradi žvižgačev, ampak ti se izpostavljajo veliki nevarnosti. In sama bi prosila komisijo, da pripravi ustrezen predlog, da se zaščiti da se zaščiti te žvižgače in to eh, na horizontalen eh, način, kajti sicer ne bomo eh, izvajali naše odgovornosti in sedaj vemo, kakšne so posledice za te ljudi. Torej, ti ljudje, žvižgači, igrajo ključno vlogo za naše demokratične družbe. To naši demokratični sistemi ne vključujejo ustreznih eh, sistemov, s katerimi bi lahko te ljudi, ki nam zagotavljajo demokracijo, ustrezno zaščitili. In eh, eh, vemo, da sta bila dva žvižgača sedaj obsojena v Luksemburgu in ne moremo nadaljevati s to situacijo, ne moremo dopustiti, da se to dogaja in zato potrebujemo to horizontalno direktivo. Gospod Masi gospod eh, predsedujoči. Eh, Levica je zahtevala takšno razpravo. Antwar de Tour in Antwar de Tour um, sta bila obsojena, ker sta javnost obvestila o teh zadevah. In to se je dogajalo v času sedanjega predsednika komisije Johna Claude Junckerja. Um, revizori so imeli celo uh, uradni pisemski papir uh, Luksemburške države. Apple, Google so plačevali manj kot en odstotek eh, davkov, eh, zgubimo eno milijardo evrov vsako leto in to manjka pri šolah in v zdravstvu. In zato ima Anton Demir eh, več politične stature kot mnoga, mnoga podjetja, ki so poštni nabiralnik. Po moje ne smemo Eh, obsoditi ljudi, eh, ki prijavijo take nepravilnosti, temveč tiste, ki so storili krivi, eh, kazniva dejanja. Torej, Antoine je dobil Evropsko državljansko nagrado, njegovo delo je pozitivno ocenil tudi odbor takse. Ampak to, kar potrebujejo enake, niso lepe besede, temveč zaščita. Junker mi je rekel, da je potrebna zaščita žvižgačev na evropski eh, ravni, zgodilo pa se ni nič. Konzervativce, socialne demokrate in liberalce smo prosili, da se ne sprejme direktiva o poslovnih tajnostih, dokler ne bo ustrezno eh, zagotovljena zaščita žvižgačev. Žal nam niso prisluhnili in zato nas ta. Eh, ti sodbi tudi niste presenetili. Moj um, Kolega bo pripravil poročilo na osnovi 325. člena oziroma eh, v zvezi s finančnimi interesi Evropske unije. Prosim, da podprete eh, nalogo Denisa. Evropska komisija mora tudi eh, zagotoviti določen uspeh na tem področju in zahvaljujem se vam za to, da vsi izražate interes, da bi rešili to vprašanje. Eh, gospod Durand. Merci. Hvala lepa, gospod predsedojoči, hvala lepa, gospod eh, komisar Katajnen, da ste eh, povedali, kako pomembno je, da zaščitimo žvižgače. Ampak poleg besed mislim, da bi bil sedaj čas, da začnemo z dejanskimi um, akti. V kakšnem svetu živimo? Tisti, ki. Uh, tisti, ki izpostavijo takšne nepravilnosti, eh, so obsojeni, medtem ko tisti, ki so pa krizi, tisti pa eh, še naprej lahko mirno živijo. Se pravi, in enako velja za novinarje. Novinari, ki to, te informacije uporabijo, um, se jim nič ne zgodi, medtem ko žvižgači, ki te informacije posredujejo, pa so obsojeni. Torej, treba je zaščititi osebe, ki ščitijo splošni interes. Zakaj je treba žvižgače zaščititi? Zato, ker so varuhi splošnega interesa. To so varuhi uh, transparentne in odprte demokracije, najsi bo na področju zdravja, uh, davkov, okolja, korupcije, uh, te informacije potrebujemo. Moramo zaščititi te osebe, ne pa, da jih preganjamo in zapiramo. Gospod komisar, komisija bi morala spoštovati to, kar jo je prosil parlament in sicer, da čim prej pripravi besedilo, da vi za to prevzamete pobudo. Mi vas prosimo v imenu uh, Eh, zelenih, da pripravite horizontalno besedilo, evropsko besedilo in da zaščitite splošni interes in žvižgače. Hvala, gospod predsedujoči. Um, vidno več korupcije, povezave med multinacionalkami in uh, svetovalnimi agencijami, uh, vodi do vedno več utaj davkov. In eh, vse to je v nasprotju z zakonitostjo in to um, povzroča veliko škodo ljudem in tudi okolju. In to je samo nekaj primerov teh škodljivih učinkov za eh, družbo. In treba se je proti temu boriti z vsemi instrumenti. Eh, države same temu niso kos, kajti nekateri pojavi eh, so prikriti in jih je težko razkriti. In zato moramo vključiti sodelovanje ljudi in jih moramo spodbuditi, da javljajo nepribilnosti, nezakonite dejavnosti, če za to zvejo. In zato mora Evropska unija sprejeti skupno določbo, ki ščiti žvižgače. Zadnje obsodbe v zvezi z LuxLeakom e, kaže, da ne, ne smemo izgubljati časa pri tem. Hvala. Gospoda Preclani se tako zgleda, da ga ni. In dobi besedo gospa Lekrep. Hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovani kolegi. Torej, sama sem poročevalka glede eh, direktive o zaščiti eh, žvižgačev. Eh, to je direktiva, ki je bila 14. aprila eh, tu eh, z veliko večino um, sprejeta, podprta in 15. junija tudi objavljena v um, uradnem listu Evropske unije in to je bilo prvič, da so evropske inštitucije, zlasti Evropski parlament, ki je bil tu v ospredju, in te institucije so prvič torej priznale, Eh, evropsko zakonodajno besedilo, v katerem je, je bila prepoznana potreba potem, da se zaščiti ljudi, eh, ki eh, se izpostavijo za to, da opozorijo na napako, na nezakonito dejavnost. torej misconduct, wrongdoing uh, in illegal uh, activity. Torej, to so te trije pojmi, ki smo jih uporabili. Torej, v Franciji smo imeli takšne škandale pred leti, pred nedavnim uh, smo, so bili uh, razkriti drugi škandali, kot so LuxLeaks in uh, panamski dokumenti in vse to kaže na uh, pomembnost in na potrebo žvižgačev, uh, ki izpostavljajo uh, Eh, te prakse, s katerimi nekateri um, kršijo uh, naša načela, naše zakone. In pred nekaj dnevi je uh, dejansko sodnik Jean Bourgeois um, obsodil uh, dva žvižgača uh, ob uh, striktni uporabi luksemburškega prava in uh, Sama sem eh, med tistimi, ki smo prepričani, da če bi eh, direktiva o um, poslovni tajnosti bila ustrezno prenešena v luksemburško pravo, potem to ne bi bilo možno. Mi moramo eh, zagotoviti zaščito žvižgačev na evropski ravni v evropskih institucijah. Gospod Koferati gospod predsedujoči, gospod komisar. Torej, mi eh, zahtevamo horizontalno direktivo za zaščito pogumnih oseb, ki izvajajo svoj poklic z veliko odgovornostjo, z, um, zelo profesionalno in um, na dostojen način in eh, ki um, so bolj pogumni kot drugi in te osebe doslej niso bile ustrezno zaščitene. In brez eh, teh informant, informantov eh, evropske inštitucije ne bi mogle tako strastno in odločno um, um, govoriti o eh, tem, da potrebujemo naprimer večjo preglednost pri davčnih utajah in tako naprej. Posamezne osebe, tako kot kaže Panama Papers ali multinacionalke, kot naprimer pri LuxLeaks, to sta dva primera. Ti škandali spodkopavajo kredibilnost inštitucij. Če to ne bo odpravljeno, če se odgovornih ne bo kaznovalo in če ne bodo zaščiteni tisti, ki so ponudili te informacije, potem um, delovanje komisije in, in evropskih inštitucij ne bo uspešno. In, um, v interesu skupnosti je, da se ščitijo njeni interesi in osebe, ki jih želimo zaščititi, so dokazale, da si to zaslužijo in zato potrebujemo rešitev, ki jih ščiti in to potrebujemo čimprej. Gospod Dombaski. Hvala, gospod Dombaski. Hvala lepa, spoštovani kolegi, spoštovani komisar. V osnutku besedila eh, v zvezi s poslovnimi skrivnostmi smo, je zapisano, da vsega, korporacije imajo pravico, da ne objavijo informacij, za katere verjamejo, da so lahko napačno uporabljene oziroma uporabljene proti njim. Mi potrebujemo eh, resne kriterije, na podlagi katerih eh, lahko eh, ščitimo svoje vire, kaj ti sicer ne bo nobene pravne varnosti, nobene jasnosti, istočasno pa potrebujemo tudi specifične eh, varovalke eh, za javni red in varnost. Žvižgači niso kriminalci. Vem, da je to poročilo kompleksno in zanimivo bi bilo videti, kako se bo to razvilo. Gracias, Hvala lepa. Torej, panamski dokumenti eh, zopet eh, kažejo na pomembnost žvižgačev, ki igrajo ključno ulogo pri razkrivanju takšnih nepravilnosti. In eh, to je bil tudi razlog, da je vzpostavljen preiskovalna komisija za preiskovanje panamskih dokumentov, katere član sem tudi sam. Torej, ta komisija, uh, komisija pa je uh, s pomočjo tudi tega parlamenta uspela eh, sprejeti direktivo o um, poslovni tajnosti, ki je omogočila, da so bili ti žvižgači obsojeni, obsojeni v Luksemburgu, kajti ljudje imamo pravico do informacij in z, to uh, je pravica, za katero nekateri ljudje tvegajo življenja in moramo jih zaščititi. Gracias. Hvala. Gospa Reda. Thank you, chair. Thank hvala predsedujoči, hvala komisar. Uh, Torej, zahvaljujoč ljudem, kot je Antoine Deltour eh, in eh, tudi vsem tistim, ki so razkrili obstoj panamskih dokumentov, eh, imamo sedaj to razpravo in veseli me tudi, da je parlament tako enoten pri zahtevi, da se te ljudi zaščiti. Torej, njihova vloga je ključna pri razkrivanju utaje davkov, izogibanju davkov in vemo tudi, da ne gre tu samo za eh, področja davkov, gre za vprašanje vladavine prava. Eh, noben eh, sektor ne mora delovati brez žvižgačev, naj si bo to področje okolja, notranjega trga, prometa in tako dalje. Kratkovost naše demokracije je odvisna od tega, kako obravnavamo žvižgače. Komisija potrebuje zaupanje ljudi in to je res dobra priložnost Eh, priložnost, da pokažemo, da to želimo doseči in to v obliki te zakonodaje, ki ščiti eh, žvižgače. Parlament si za to že mnoge mesece eh, prizadeva in sedaj je tudi svet to, na to pripravljen in moramo vedeti, da spremljanje teh dejavnosti ni dovolj in po LuxLeaksu se sprašujemo, koliko eh, dokazov sploh še potrebujemo za to, da se prepričamo, da je to potrebno. Torej, želeli bi eh, zakonodajni horizontalni predlog za zaščito žvižgača. Hvala lepa, gospod Vali. Hvala, gospod predsedujoči. To, kar se je zgodilo prejšnji teden, me je zelo pretreslo dve osebi, ki sta dokazali, svojo intelektualnost in sta v bistvu razkrili skan, škandalozna dogajanja, kot so Lux Leak in to že dolgo vemo. In ti dve osebi sta bili obsojeni del tur na eno leto ali pa na devet mesecev, ampak tu gre za politiko, ki podpira predsednika komisije, kot je Juncker, ki je 20 let eh, v Luksemburgu um, odobraval določene politike, torej ki um, eh, Eh, če inštitucije močijo in če ni nobene uredbe, da bi pomagali tem ljudem, ki pomagajo celi človečnosti, potem je nekaj narobe. Um, pro, eh, gospod Juncker um, 20 let k temu ni nič prispeval. Del tour, el, le, fa, fa, uh, eh, Eh, Assange in tako naprej, eh, so nam pomagali veliko in državljani si to želijo, kajti eh, mi verjamemo v drugo, drugačno Evropo in tudi državljani si to želijo. No hvala lepa, gospoda Majerja ni. Gospa Ulsko ima besedo. Tak, Hvala lepa. Zahvaljujem se komisiji in predsedstvu, da ste se tako hitro odzvali. V imenu socialnih demokratov smo lahko ponosni na to. To je zelo pomembno. Kaj ti uh, eh, utišanje ljudi, ki imajo dovolj civilnega poguma, da razkrijejo takšne goljufije, napake, eh, neustrezno delovanje in tako dalje. Ti ljudje eh, so sedaj kaznovani, morali pa bi jih zaščititi, zakonom zaščititi. In eh, poročilo, o katerem smo danes glasovali, vključuje tudi predlog, da komisija pripravi eh, eh, zakonodajni okvir, s katerim bodo ti eh, žvižgači zaščiteni tako v zasebnem kot v javnem sektorju. To je dobro, dobro, da se je komisija hitro odzvala, ampak potrebujemo tudi predloge, konkretne predloge, kajti na ta način bomo lahko tudi v parlamentu pokazali konkretne rezultate in moramo se zelo radikalno odzvati. Gospod Gigolj? gospod katainen eh, neposredno na vas se obračam saj se poznava eh, z dela na gospodarski in monetarni uniji že petič smo danes sklenili da bomo dobili eh, evropski okvir za zaščito žvižgačev. To ste slišali iz vseh političnih skupin. Vsi želijo, da bi evropska komisija predlagala horizontalni pravni okvir. Svet je rekel, da bo poslušal, dal je eh, pozitivni signal. Od vas želim preprosto slišati, Kdaj boste pokazali, da je Evropska unija sposobna delovanje? Kdaj boste dokazali, eh, da boste poslušali parlament, kot je to obljubil Juncker? Eh, petkrat smo vas eh, pozvali. Kdaj boste dali predlog? To, kar ste povedali v svojem sporočilu, ne zadošča. Gospod Katajnen, kdaj boste dali predlog? Kdaj boste dali svojo obljubo, državljani Evrope čakajo in to ste nam dolžni. Hvala lepa, gospa Rozier. Hvala, gospod predsedojoči. SwissLeaks, LuxLeaks, Panama Papers. Um, Ali je treba še nadaljevati s tem seznamom škandalov, zato da pokažemo, kako potrebni so žvižgači, istočasno pa so tudi uh, zelo izpostavljeni, kajti prejšnji teden sta bila uh, Antoine Deltour in Rafael Alle uh, obsojena v Luksemburgu, če tudi sta uh, razkrila enega izmed največjih škandalov na področju davkov tega uh, desetletja. Uh, In eh, danes eh, smo sprejeli poročilo odbora TAX2, ki nikoli ne bi obstajal eh, brez njuju. Danes moramo pokazati državljanom, da smo pripravljeni zaščititi tiste, ki ščitijo javni interes. In to lahko naredimo samo, če branimo naše vrednote, svobodo izražanja in demokracijo. In zato gre tu. Ta parlament je večkrat že prosil, da se žvižgače na evropski ravni zaščiti. Zakaj? Zato, ker nacionalna eh, zakonodaja, če že obstaja, je heterogena, medtem ko škandali pa so nara evropske narave in zato potrebujemo evropsko zakonodajo. Uh, komisija vse čas ponuja neke pravne argumente, ki po našem mnenju eh, niso ustrezni. Potrebujemo neko skupno osnovo, eh, horizontalni eh, okvir, medpanožni okvir, s katerim bomo lahko zaščitili žvižgače in zato prosim gospoda komisarja, da prenehamo s tem statusom quo, ki ni sprejemljiv, potrebujemo politično voljo v parlamentu, jo imamo in želimo tudi enako politično voljo v komisiji. Senor Javor,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 sodba, ki je bila sprejeta, je jasen izraz, da to, kar ste nam danes pripovedovali, ne nudi dovolj zaščite za žvižgače. Torej, sedanji evropski ukrepi, sedanje evropske direktive in uredbe ne zadostujejo za učinkovito zaščito žvižgačev. Potrebujemo nova pravila in tudi nimamo več časa. Sodba, ki je bila izrečena v Luksemburgu, nam pravzaprav jemlje pogum, predvsem jemlje pogum žvižgačem, da razkrijejo informacije, ki pa koristijo evropskim državljanom, evropski družbi. Ti ljudi moramo ščititi, da bi ščitili interese ljudi, moramo storiti hitro, ustrezne korake. Hvala lepa, gospod Kofod. Hvala, predsedojoči. Gospod komisar, um, predstavniki sveta, sem šele pred nekaj urami je naš parlament z veliko večino uh, glasoval za zelo pomembne uh, nove korake za zaščito žvižgačev, kot so gospod Deltur, gospod Ale in drugi. Uh, Torej, eh, tako komisija kot svet eh, morate vedeti, da mi ne bomo eh, sprejeli takšnega preganjanja žvižgačev in morate vedeti tudi, kaj pričakujemo od sveta in od komisije. Želel bi um, ehm, ustrajati pri tem. Ne želimo posegati v nacionalne pristojnosti, sploh ne gre za to, ampak nobenega dvoma ni, da. Evropa eh, sedaj ni ustrezno zaščitila žvižgačev, ki so eh, razkrili pomembne informacije. Komisar, potrebujemo zelo jasen, koheren, odločen eh, okvir na evropski ravni za zaščito žvižgačev. Potrebujemo minimalne standarde, ki bodo omogočili razkritje škandalov, kot so LuxLeaks, Panama Papers in podobno. Veliko žvižgačev se sedaj boji uh, sodnega preganjanja, zato ker so videli, kaj se je zgodilo v Luksemburgu. Moramo zagotoviti, eh, da uh, nacionalni organi svoje napore usmerijo v preganjanje pravih kriminalcev, tisti, ki se izogibajo plačevanju davkov, ki goljufajo, ne pa preganjanju eh, žvižgačev. Prosim vas za eh, jasen evropski zakonodajni okvir, kajti tega potrebujemo zdaj in nujno. Hvala lepa. Gospod Koster. Dragi predsedujoče, kolegice in kolegi obsodba eh, švečkača Antoana Deltura je pravzaprav eh, poraz za Evropsko unijo. Eh, ne more biti, da na evropski ravni kot polži eh, preprečujemo eh, davčne oaze, davčne utaje, žvižgače pa obsojamo, čeprav dajo neprecenljiv eh, prispevek za demokracijo. Eh, njihova zasluga je, da zvemo, da delujejo velika podjetja nezakonito in ne financirajo skupnosti. V Evropi potrebujemo eh, horizontalno zakonodajo za zaščito eh, žvižgačev. Komisija je poskusila uh, Eh, se skrivati za eh, pravnimi argumenti, čež da ni pristojna. Vendar to ne drži. Pravno podlago imate, gospod Katajnen, postanite aktivni. Gospa Alazender. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ja, torej, veliko sem uh, delala na področju uh, prometa in eh, tam je prav tako zelo pomembno, da razpolagamo z informacijami. Vem, da se nahajamo v kulturi varnosti in eh, to velja tudi sedaj za Evropsko unijo in prav iz tega razloga potrebujemo to horizontalno direktivo. Eh, treba je zaščititi eh, žvižgače in njihovo anonimnost, kajti to je pomembno tako z gospodarskega kot iz drugih vidikov. Torej, vemo, da imamo eh, celo vrsto takšnih eh, ljudi, ki se izpostavljajo eh, v bran resnici in v moji državi je bilo tudi celo vrsto takšnih škandalov in ljudi, ki so utrpeli hude izgube zaradi tega. Tudi uh, gospod Mojses eh, Vermeho uh, eh, je bil naprimer žrtev uh, takšne, uh, takšnih napadov potem, ko je izpostavil nepravilnosti uh, v delovanju institucij. Torej, vse to je možno zato, ker nimamo ustrezne zakonodajne uh, podlage in upam, da bo to rešeno pred Evropskim sodiščem. Hvala lepa. Yes. Hvala. Sedaj pa bomo nadaljevali z Catch the Eye. Gospod Marijas. Hvala lepa. Žvižgači niso ustrezno zaščiteni v Evropi, ampak Vse te informacije, ki so jih razkrili, pa so bile za vse zelo koristne. Tako LuxLeaks eh, kot eh, vse eh, druge informacije, imena politikov, organizacij, ki so bila razkrita v panamskih dokumentih. Vse to je bilo za nas izjemnega pomena, zato da smo lahko razumeli, ka, v kakšnem obsegu uh, obstaja ta um, utaja davkov in izogibanje davkov. Ampak te informacije, gospod komisar, niso ustrezno izkoriščene, kajti evropske institucije, evropske agencije so prepočasne pri analizi teh informacij. Uh, in uh, komisija je. Uh, naredila sicer nekaj korakov po vseh teh razkritjih, ampak eh, tudi ti koraki kažejo, kako počasno, počasno se od, od, odzivajo institucije. Mm, te ljudi je treba zaščiti, kaj ti delajo v korist eh, vseh eh, evropejcev. E, vsi govorijo o velikih temah panama papers vsi govorijo o velikih temah panamski dokumenti luxleaks e, in podobno to so splošno e, znane svetovne teme. Seveda želim govoriti o tem, predvsem pa želim govoriti o tisočih žviškačih, ki nam želijo pomagati v boju proti korupciji, v boju eh, zopr tisto, kar se dogaja v eh, podjetjih in ustanovah. Mi potrebujemo minimalne standarde. Obstaja potreba po zaščiti žviškačev, saj obstaja čezmejna uh, Eh, korupcija in potreba po žvižgačih, ki bodo pokazali negativne stvari, ki se dogajajo. Naj vam dam primer iz Hrvaške. Eh, eh, ena gospa je v Ini imela velike težave, ker je odkrila negativne dogodke v podjetju. Pred petimi, šestimi dnevi je ena ženska uh, ugotovila, kaj se dogaja uh, uh, z mesom, ki se prodaja. To uh, žensko so potem odpustili in take je treba zaščititi. Hvala lepa, gospod Pitideus. Hvala lepa, predsedujoči korupcija je povezana s človeško naravo in žal eh, obstaja na vseh ravneh oblasti. Tako na ravni menedžmenta, organizacijah, v multinacionalnih podjetjih, v agencijah. Eh, in vsi vemo, da to obstaja. Vsi vemo tudi, da je korupcija škodljiva za državo in zelo malo ljudi je po, dovolj pogumnih, da to razkrijejo. Uh, In eh, zato pogosto ti posamezniki, torej žvižgači, eh, trpijo škodo zaradi tega eh, vedenja, ki je pogumno, ki je pomembno. Oni so varuhi javnega interesa in zato jih moramo zaščititi. Evropska unija mora imeti sistem zaščite za te posameznike, ki razkrivajo korupcijo, kajti sicer lahko mislimo, no, zakaj pa vodilni v Evropski uniji niso dovolj pogumni, da bi se borili proti korupciji? Hvala lepa, gospod Katajnen. Eh, hvala lepa za to razpravo. Eh, mislim, da smo vsi na isti strani. Žve, žgači eh, so del normalne pravne države v Evropske unije oziroma bi morale biti. In zaradi tega potrebujemo tudi trdno eh, pravno podlago za njihovo zaščito. Saj ščitijo eh, javni interes. Žal vam ne morem dati natančnega datuma, ker ne vemo še, kdaj bomo dobili predloge. Najprej moramo oceniti pravni okvir. Tu je morda uh, Eh, dolgočasno, vendar treba je zaščititi žvižgače, hkrati pa imeti seveda tudi eh, pravno podlago, saj je pravni okvir podlaga za naše odločitve. In mi moramo seveda preučiti, kaj je evropska kompetenca, kaj pa nacionalna eh, pristojnost. Razumem, da parlament želi harmonizirano evropsko pravno podlago pri tem vprašanju. Saj gre za normalno delovanje znotraj pravne države. Eh, tu gre za interpretacijo vladanevine prava in demokracije. Eh, vendar eh, realnost ni tako slaba, kot bi se utegnilo zdeti in še vedno je nekaj prostora za izboljšave. in eh, mi moramo torej preučiti pravno podlago. Nismo še ja, prepričani, kako bo. Eh, v akiju o pranju denarja, reviziji, eh, zlorabi trga, vrednostnih papirjih, eh, trgovanju s poslovnimi skrivnostmi, najdemo pravzaprav eh, stvari, ki se nanašajo na žvižgače, kar pa seveda ne pomeni, da ima Evropska unija eh, stotstotno pristojnost, da ureja to področje, vendar to so že prvi elementi, ki ne kazujejo v to smer. Torej, mi moramo torej najti pravo pot, da obravnavamo to vprašanje. Hvala lepa. Hvala, gospod eh, komisar. Sedaj pa dajem besedo v imenu sveta gospodu Korčoku. Uh, eh, hvala lepa, gospod predsednik. Tudi jaz se zahvaljujem za to razpravo, ki je po mojem mnenju izpostavila eh, pomen švečgačev in njihove zaščite. Mislim, da je v kontekstu zadnjih dogodkov in primerov postalo jasno, kako pomembno je to eh, vprašanje in mi se moramo zavedati tudi tega, eh, kar je podpredsednika Tajnen dejal, torej komisija preučuje eh, pravno podlago za horizontalno zakonodajo, to je zelo pomembno vprašanje in zaključil bi s tem, s čimer sem začel v svojem uvodu. Če bo komisija znotraj svojih pristojnosti eh, eh, sklenila, da obstaja eh, pravna podlaga in eh, če bo naredila zakonodajni predlog, bo svet pripravljen to ustrezno obravnavati. Eh, mislim pa vsekakor, da je bila ta današnja razprava zelo pomembna v tem kontekstu. Hvala lepa. Hvala lepa.